mi pač predlagamo tudi določene predhodne eh, ukrepe za to, da bi bili kos temu vprašanju. Hvala lepa, gospod komisar. S tem smo zaključili obravnavo poročilo gospoda Langna. Jutri ob 12. bomo glasovali o tem. Hvala lepa vsem sodelujočim v razpravi. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Jan. Gre za poročilo gospoda Stolojena o <clears throat> predlogu direktive za glede dopolnilnega nadzora finančnih subjektov v finančnem konglomeratu. Začeli bomo razpravo s tem, da bomo predali besedo poročevalcu gospodu Solojenu za štiri minute. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Najprej želim izraziti hvaležnost svojim kolegom, poročevalcem v senci, eh, potem eh, tudi pripravljalcem mnenj in ostalim članom tega parlamenta, ki so prispevali k temu poročilu. Želim tudi izraziti svojo zahvalo svetu in komisiji, za naše uspešno sodelovanje med eh, sejami eh, v okviru eh, trialoga, ki jih je vodila gospa Sharon Bowles. Naj se tudi eh, zahvalim našemu svetovalcu eh, za podporo, ki nam jo je izkazal. Eh, ko govorimo o finančnih konglomeratih, obstajajo potencijalna tveganja, ki izhajajo iz eh, večkratnih zlorab kapitala, iz koncentracije, iz konflikta interesov in iz tako imenovanih eh, tveganj, eh, ki izhajajo iz koncernov, ko gre za različne eh, finančne storitve. In torej finančni konglomerati morajo biti podvrženi dopolnilnemu finančnemu nadzoru na ravni eh, konglomerata. Komisija namerava izboljšati evropsko zakonodajo, kar zadeva dopolnilno finančni, dopolnilni finančni nadzor v dveh korakih. Prvič, tako da se loti najnujnejših najnujnejših eh, vidikov za eh, tudi eh, izboljšanjem trenutnih eh, direktiv in drugih sektorskih direktiv. Drugi korak verjetno leta 2012 in sicer tako, da uloži predlog za novo direktivo v zvezi z dopolnilnim finančnim nadzorom, kar zadeva finančne konglomerate in to na podlagi poglobljene razprave v zvezi s tem vprašanjem. Z našimi skupnimi prizadevanji svet, komisija in parlament so dosegli soglasje soglasje glede tega, kako naj se spremeni trenutna eh, direktiva v tej eh, fazi. Torej, glavni predlogi zadevajo eh, tudi vključ, vključevanje mešanih finančnih holdingov na področju dopolnilnega finančnega nadzora in sicer tako, da se vključi tudi menedžerje na področje te direktive, s tem, da se unese tudi možnost stresnih testov oziroma testov izjemnih izjemnih situacij na ravni posameznega finančnega konglomerata. Eh, zaželjeno bi bilo, da en sam organ izdaja eh, predpise, kar zadeva nadzor nad finančnimi eh, konglomerati. Gre tudi za eh, izboljšanje direktive Solventnost 2 in za izboljšanje tudi preglednosti dopolnjenega finančnega nadzora v poštevanju drugega koraka. Naše poročilo vključuje, vključuje tudi klauzulo o reviziji in torej prosimo komisijo, da razmisli o, o primernosti, da se vključi dopolnilni finančni nadzor na nereguliranih entitetah predvsem. Uh, m, posebna, eh, torej vozila za posebni nadzor in eh, torej Tudi ko gre za finančne konglomerate, ki so v lasti širših koncernov, predvsem na področju zavarovanja in tudi kar zadeva investicijske storitve, kajti vse to je relevantno v, na notranjem trgu e, finančnih storitev. Možnost vključitve tudi obveznega testiranja izjemnih situacij za e, finančne konglomerate. Hvala lepa za vaš, e, vaš, vašo pozornost. Hvala lepa. Sedaj pa predajemo besedo gospodu komisarju. Hvala lepa, predsedujoča. Torej, ja, dejansko tudi gospod Sojelnov se je navezoval na besede gospe e, Bowles in tudi gospa Swinburne je opozorila na to, da moramo okrepiti naša prizadevanja za usklejevanje. E dejansko, ko govorimo o sodelovanju tudi z združenimi državami, moramo imeti v mislih razlike, ki obstajajo na bančnem področju med Evropo in združenimi državami. V Evropi finan, eh, bančne institucije financirajo tri četrtine gospodarstva, v Združenih državah samo eno četrtino. Torej, tu v Evropi imamo uh, pri 30 velikih uh, bank, v uh, eh, trudnih državah pa jih je tudi na tisoče in samo 20 večjih. In torej, to so razlike, ki jih treba upoštevati in na to nas opozarja tudi gospod Stolajo, Stojalo na nov, uh, ki nas opozarja predvsem na vprašanje finančnih konglomeratov, to je evropska specifika. Zato komisija pozdravlja tudi spremembe, do katerih je prišlo za direktorijo direktiva FICOD. Zelo smo si prizadevali, tudi vi, gospod poročevalec, gospod eh, Stolojan in tudi gospa eh, Bowles, gospa Swinburne, gospod Lambert in ostali. Na strani sveta eh, naj se zahvalim predsednikom predsedstvu in sicer belgijskemu predsedstvu, ki nam je omogočilo, da smo stopili korak dalje. Finančni konglomerati, bančni zavarovalni instituti so uh, specifika uh, bančne, evropske bančne panoge, uh, ki sicer dobro deluje, ampak kriza je pokazala, da moramo še okropiti nekatere vidike direktive o finančnih konglomeratih. Zaradi tega komisija je dala ta predlog avgusta 2010 za to, da bi spremenili spremenili to direktivo. S eh, sporazumom, eh, soglasjem med parlamentom, svetom in komisijo, nadzor nad finančnimi konglomerati bo eh, bistveno izboljšal in sicer tako, da bomo zapolnili neko vrzel tako imenovane mišljeni holdingi eh, bodo vključeni eh, na to področje. Tukaj mislimo eh, torej tudi na zavarovalnice, na bančne institute, ki jih bomo bolj učinkovito nadzorovali in to bo prispevalo k okrepitvi finančne stabilnosti. Zahvaljujem se še posebej eh, vašemu poročevalcu, gospodu Stolojanu, za njegovo odločnost, ki je omogočila, da smo eh, pri številnih aspektih dosegli izboljšave. Eh, kar ni bilo zajeto v eh, prvotnem besedilu komisije, tukaj kar zadeva stres testing, kar zadeva ulogo mešanega odbora za nadzor. Vse te izboljšave so v skladu s paketom, s svežnjem o nadzoru. Eh, sporazum bo omogočil tudi razširitev nadzora na podjeme za skupinske naložbe in torej zahvaljujem se vam za soglasje, ki je bilo doseženo, kar zadeva predstavljanje pregledno strukture koncernov in tudi kar zadeva korelacijske tabele, to je bila sporna točka za časa trialoga. Zelo cenim torej prispevek številnih poslancev in celotnega parlamenta. Seveda včasih je treba tudi znati razumeti težave, ki jih ima svet, tudi pri komuniciranju s komisijo. Vsekakor ta, te korelacijske tabele dejansko bodo pokazale, kako je, kako je bila ta direktiva vplivajo različne direktive, kako so bile preuzete v nacionalno zakonodajo. To je torej tudi obveznost, ki jo bodo morali izvajati države članice. In eh, korelacijske tabele so eh, bistven delež eh, naših prizadevanj za boljšo zakonodajo in zahvaljujem se vam za besedilo tako, kot ste ga vi oblikovali in tako, kot je tudi komisija začetno predlagala. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod komisar, zdaj pa v imenu eh, odbora za pravne zadeve, gospod Bodu, eno minuto, izvolite. Hvala lepa. Delovanje eh, investicijskih eh, kompenzacijskih schem je, mm, to delovanje je bilo izboljšano. Naj omenim, da. Ne moramo imeti kljub temu, da je treba zaščititi različne kategorije, zaščita investitorjev v vrednostne papirje je prednostnega pomena. Nadejam si, da bo parlament, parlament ob glasovanju ohranil tudi moj predlog spremembe zato da bomo spoštovali tudi a, a, pravice a, e, teh dveh držav pri vstopanju v Evropsko unijo. Hvala lepa. Zdaj pa predajamo k uh, govorcem v imenu političnih skupin. Začeli bi pri gospodu Skinnerju dve minuti. Um, and, uh, services, Ness, um, often, um,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

Hvala lepa. Ključni vidik pri nadzoru konglomeratov je zagotavljanje, da je to, da a, se ne podvajamo predpisov. Moramo zagotoviti enakopravne pogoje za različne sektorska podjetja, ki delujejo na različnih panogah. To je bilo zajeto v številnih predlogih sprememb. Veliko točk je bilo vključeno zato, da bi vključili vsa tveganja s tem, da odpravimo morebitna podvajanja pri nadzoru nadzoru. Tako kot je bilo omenjeno, korelacijske tabele so vključene in vse institucije eh, so ugotovile na koncu, da so te tabele potrebne, kajti stvari postajajo vedno bolj težavne, predvsem zato, da pride do uskladitve z drugimi zakonodajami. Vsekakor želim povedati, da korelacijske tabele so bistvenega pomena kot delež evropske nadzorne arhitekture in v okviru medinstitucionalnega sporazuma. Moramo torej se osredotočiti razložiti tudi na posamezne sektorje, kot na posamezne primere, na morebitne posamične izjeme. Vključevanje enotnega, eh, enotne oblike poročanja čez dve leti od uveljavitve in tudi eh, ustreznih standardov, to, to, to je tudi predmet eh, sporazuma. Stvari bodo torej enostavnejše, stres testi so vključeni, ampak niso obvezni in tako kot je povedal poročevalec, če bi to bilo, eh, to bo lahko postalo obvezno ob pregledu zakonodaje. Kar zadeva področje uporabe, Seveda naj povem, da to, uh, tukaj je treba dejansko tudi ugotoviti, kateri je finančni delež velikih konglomeratov. To je bolje, kot da bi imeli nek prak. Države članice bodo imeli tom pod nadzorom, ampak zakaj ne bi bili pogumnejši uh, v zvezi s tem v tem trenutku? Mislim, da nasplošno je rezultat sprejemljiv, ampak naslednji pregled mora biti pogumnejši in. Uh, Eh, dejansko moramo pri tem upoštevati eh, številne stvari, ki so bile izuzete v tej fazi. Hvala lepa, gospa Bowles. Zdaj pa gospod Gigold za zelen. Izvolite. Ja. Drage kolegice in kolegi, gospod Stolojan, gospod Barnje, tudi mi smo mnenja, da je to poročilo nujno potrebno zato, da se izvedejo popravila slabega osnutka poročila iz leta 2002, slabega osnutka direktive o finančnih konglomeratih. To je bil duh pred krizo, duh, kjer nismo tako strogo regulirali, kjer smo dovolili izjeme in pravilno je, da to sedaj popravimo. Pravilno je tudi, da skupni odbor treh eh, nadzornih organov, torej zavarovalnic bank in pa bors, da ima močnejše pristojnosti nad temi institucijami, ki so take, da sežejo čez več področji, ne samo na bank in zavarovalnice. Vendar pa tudi jasno to kaže, da to načelo ločevanja v tri različne nadzorne organe, da to ne ustreza več realnosti na finančnih trgih in takrat nismo šli, prišli tako daleč. Škoda je, da najpomembnejša vprašanja, da so pristala le v klauzuli o pregledu in zato si želimo močno poročilo tako iz mednarodnih finančnih institucij in tudi iz vaše strani, strani komisije. In upam, da bomo lahko to prejeli prihodnje leto, kajti držav Ljani pričakujejo neke vrednosti, neke odgovore za to, zakaj te finančne institucije uh, so vedno bolj nepregledne in tu je treba še marsikaj storiti. Hvala. Ja, Hvala lepa, gospod Morganti, eno minuto izvolite. Hvala predsedujoča. Različne entitete, ki so opredeljene z izrazom finančni konglomerati, uh, zajemajo številne sektorje, težko jih je torej eh, stisniti v eno samo kategorijo. In eh, torej v preteklosti je to povzročalo ničkoliko problemov, finančna kriza je to še poglobila. Poročilo gre torej v pravo smer, zato da zapolnimo neko vrzel, ki skozi čas je postala vedno bolj očitna. Na novo ustanovljene evropske entitete za nadzor nad bankami in zavarovalnicami morajo eh, skladno delovati, vzpostavitev skupnega odbora je pametna zamisel. Potrebno je eh, zanesljivo opredeliti eh, tudi področje uporabe te direktive, zato da se izognemo konfliktom na vzkrižjem, kar bi ošibilo ulogo preprečevanja nadzora na tem področju. Medodvisnost, do katere je prišlo na finančnem področju, terja torej nova pravila, eh, ki naj bodo bolj eh, učinkovita in ki naj zadevajo celotno evropsko razsežnost. Hvala lepa. Zdaj pa prehajamo k postopku pritegnitve pozornosti. Najprej predam besedo gospe Basesku. Izvolite, imate eno minuto na voljo. Hvala lepa, predsedujoči. Torej naj najprej čestitam gospodu Stojolanu. Ta a, predlog a, gre v pravo smer, kar zadeva fina, dopolnili finančni nadzor, zato da ustrezno upravljamo s finančnimi tveganji. Torej dopolnilni finančni nadzor a, entitet, ki spadajo v finančne konglomerate, a, je potrebno zaradi eh, globalizacije, kar vpliva na eh, finančne trge v Evropi. Finančna kriza je pokazala, da potrebujemo več nadzora na finančnem sektorju. Revizija tega okvira ima kot cilj nadzor nad delovanjem največjih eh, entitet v Evropi nekatere entitete ne moremo pred, podvreči do dopolnilnemu finančnemu nadzoru zaradi eh, pravne narave. Eh, zato je treba razlikovati bančne in zavarovalniške posle. Finančni konglomerati eh, morajo biti podvršeni istemu finančnemu nadzoru, ki mora biti usklajeno zato, da okrepimo evropske mehanizme nadzora. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa. Eh,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 az összetett és kiterjedt pénzügyi kapcsolati rendszerekben felmerülő kockázatokkal. Torej, moramo preprečevati tveganja v bodočnosti na teh trgih. Strinjam se s tem, da moramo zmanjšati tveganje pri finančnih konglomeratih in kaj te oni lahko še poslabšajo stanje na finančnih trdih. To moramo preprečiti in zato spremeniti direktivo in sem za to, da se tudi predlagani um, oziroma se strinja se s tem, da bodo stres testi pokazali pomankljivosti in tako bomo lahko zmanjšali tveganja finančnih konglomeratov. Hvala, gospa poslanka, sedaj pa gospod Jean-Paul Gosses. Merci, Hvala, predsedujoči. Eh, pripomba in vprašanje. Torej, pripomba za to, da poudarim, da eh, z delom gospoda Stolojana smo prišli do soglasja v prvi obravnavi in upam, da torej svet bo, si bo zaželel, da eh, pride do rezultata tudi v zvezi s tremi ostalimi svežnji. Sedaj pa bi prosil, da predajamo ponovno besedo gospodu Boduju, ki je prebral besedilo, ki je bilo napačno in ki bi moral tudi poseči v imenu odbora za eh, gospodarstvo. Prosil bi vas za to odovoljenje v imenu koordina kot koordinator EPP-ja. Hvala. Thank you, Mr. Hvala predsedujoči. Dodatno dopolni, torej dopolnilni finan, finančni nadzor. Eh, dejansko omejuje sistemska tveganja na trgih, sicer ne nadomešča nadzora posameznih članic, eh, kar zadeva finančne konglomerate, predvsem, ko govorimo o kapitalskih trgih, bančnih ali eh, zavarovalniških trgih. Imeli bomo torej nadzor na ravni države članice, poleg tega pa bomo imeli tudi nadzor na ravni skupine, kateri pripada država članica. To ne bi smelo privesti do dodatne birokracije, kajti morali bi eh, doseči uskladitev med evropskimi organi in nacionalnimi organi. Deputat. Eh, Hvala lepa. Hvala, besedo ima gospod Sikirski. Hvala lepa, ukvarjamo se z zahtevnim vprašanjem. Bilo je rečeno, da poleg tega, da moramo dati zagon na gospodarski rasti, moramo zagotoviti tudi boljšo ureditev, zato da se izognemo dodatnim krizam. To je dobra namera. Boljši nadzor, učinkovitejši nadzor nad vsemi vrstami kapitala mora biti naša prednostna naloga. Moramo vedeti, kje se sploh nahajamo, katere so razmere, moramo vedeti, kaj se dogaja na finančnih trgih, moramo vedeti, eh, kako se uporabljajo različni finančni momenti. Hvala lepa. Hvala lepa. S tem smo zaključili postopek, imite pozornost predsedujočega in besedo dajem gospodu Barnjeju, gospodu komisarju. Da spregovori par zaključnih besed. Euh, Hvala lepa predsedujoči, zahvaljujem se tudi vsem poročevalcem oziroma vsem govorcem, ki eh, so spregovorili po poročevalcu Stolojanu. Nekaj pripomb in eh, tudi eh, pojasnil. Sicer Eh, gospod Skinner, tako kot vi, jaz mislim, da to eh, besedilo krepi eh, nadzor na globalni ravni. Tako kot vi, jaz tudi jaz mislim, da, to, da to spada v program G20, sem, na katerega sem se večkrat navisoval, tudi gospa Bazesko se je na to navizovala. In sicer noben produkt, noben sektor ne sme biti izuzet iz učinkovitega nadzora in razumnega nadzora in eh, tudi eh, ne, drugi govorniki so omenjali vse to. Gospod Skinner, kar eh, zadeva razprave za združenimi državami, naj povem, da sicer brez naivnosti, ampak za veliko zaupanja napredujemo. Tudi gospod Langer je omenil to v svojem besedilu o izvedenih eh, finančnih eh, instrumentih in eh, torej tudi so finančnimi sogovorniki in nadzorniki napredujemo po tej poti. Torej, kar zadeva pa samo vsebino, gospod Skinner, vam lahko zagotovim, da te razprave so izredno intenzivne, zelo bogate in ničesar ne opuščamo. Ko govorimo o finančnih konglomeratih, Eh, to sem sicer že jasno povedal, ko sem se srečal z ameriškimi predstavniki in ministri. Eh, torej, to je specifično vprašanje tudi za Evropo eh, in torej to moramo zaokrožiti najprej na naših tleh ta vprašanja se ne obravnavajo eh, formalno v okviru čezatlantskih odnosov, ampak v okviru eh, krogov in razprav eh, v zvezi z Bazlom 2 in Bazlom 3. Tudi v teh forumih zelo previdno in pravdarno spremljamo vse premike. Gospa Bowles je povdarila, da smo tudi s pomočjo parlamenta dosegli zelo dober napredek v zvezi s korelacijskimi tabelami in uh, prišlo je do določenega izpiljenja mm, besedila soglašam v zvezi z potrebo po neki a, konzolidirani in usklajenem nadzoru z ustreznim odborom. A, to je pomembno in naj povem tudi, da skupaj smo predvideli tudi nek pregled leta 2012-2013. Prizadevali si bomo mas, maksimalno. Gospod Gigl, Gigold, a, spremembe, ki se jih unesi, to je samo prvi korak. Moramo okrepiti zakonodajni okvir, a, kar zadeva konglomeracijo rate v okviru svežnja za nadzor in eh, čez nekaj let bomo lahko potegnili določene nauke iz, tudi iz izvajanja svežnja solventnost 2. To je sicer vidik, ki je zelo specifičen za Evropo, zadeva močne eh, koncerne, ampak zato, da okrepimo nadzor nad temi konglomerati, leta 2012-2013 bomo eh, lahko prav gotovo izvedli določene eh, preglede, besede, ki bodo čim bolj pogumni, kot ti si je nadela gospa Bowles. Köszönöm szépen, biztos úr, Siakumáda. Eh, Hvala lepa, gospod komisár. Ministru. Ah, mulțumesc, domnule președinte. Uh, I thank you. Besedo ima gospod uh, Stolojan. Zahvaljujem se vsem govorcem. Izpostavili ste zadeve, o katerih smo zelo intenzivno razpravljali tudi med srečanjem na, na ravni triloga. In kolegi so predlagali nekaj zadev kot predloge sprememb in glavna ovira, na katero smo naleteli pri tem in zaradi katerega se nismo z, mogli zediniti, je pomankanje ocen tvega. Ne smemo pozabiti, da razpravljamo o finančnem sektorju, ki je zelo občutljiv, kar se tiče kakršnekoli regulacije in vsaka regulacija nekaj stane. Zato moramo biti previdni, ko predpisujemo regulacijo za posamezne enote, ki delujejo na tem sektorju. Upam, da bo komisija morda prihodnje leto lahko predlagala nov osnutek direktive v zvezi z dodatnim nadzorom finančnih konglomeratov oziroma z dopolnilnim nadzorom finančnih konglomeratov. In ponovno se zahvaljujem komisarju Barnjeju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 torej rad